zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Ivajla Kalfina o jamstvu EU, Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Evropske unije. Najprej ima besedo gospod eh, Kalfin kot poročevalec. Gospod Kalfin, na voljo imate štiri minute. največ eh, šest, dve minuti vam ostaneta potem za zaključek razprave. Eh, če pa želite šest minut eh, porabiti sedaj, jih ne boste imeli ob koncu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Trenutni mandat EIB e za njeno poslovanje izven EU se izteče konec oktobra. Evropski parlament in svet se morata dogovoriti o pogojih za podaljšanje mandata.